Gospod predsednik, s tem, ko sem odgovoril na to zadnje, predpostavljam, da vprašanje, ne bi več imel eh, veliko časa s svojim zaključkom. Moram pa z vami deliti res eh, globok občutek nujnosti ukrepanja v prihodnih petih letih. Globoko sem prepričan, da če nam spodleti v prihodnih nekaj letih, če nas podleti, ponovno vzpostaviti stik, povezavo z ljudmi, v katerih službi smo, evropskih državljanov torej, potem je evropski projekt kot tako nevarnosti. Če se ne bomo ponovno povezali z ljudmi, za katere pravimo, da jih zastopamo, da za njih delamo, potem bodo ti ljudje obrnili hrbet evropskemu projektu. Evropa je človekova stvaritev. Čudovita in uspešna, verjetno najuspešnejši mirovni projekt v zgodovini človeštva. In ko pravim človekova stvaritev, gospod Lamberts, imam v mislih eh, moške in ženske. To je pač tisti element angleščine, ki pomeni, da je beseda men, pomeni lahko moškega ali človeka. Ali, eh, <laughs> oprostite, žensko. Moja žena vedno pravi, ko je Bog eh, ustvaril človeka, je Bog naredila napako. No. Šalo na stran. Morda je uspeh evropske integracije tako zelo poglobljen, da smo izgubili sploh eh, občutek tega, kaj to pomeni. Da smo izgubili občutek tega, da se to vse lahko tudi sesuje, če nismo previdni. In zadnjih nekaj let, glede na res izredne izzive, s katerimi se sooča evropski projekt danes, glede na res izredno ekonomsko krizo, s katero se soočamo, najhujšo od 30 let, glede na ta res neverjeten, skoraj da neznosen občutek nevarnosti od zunaj, bodi si strani ultranacionalizma v Rusiji ali fundamentalizma v arabskem svetu. Glede na vse to prihaja do tega neverjetnega občutka, da je prvič v evropski zgodovini po drugi svetovni vojni v očeh staršev strah, da bodo njihovi otroci na slabšem, kot so bili oni. In Evropa potrebuje odgovore na te izzive in ni nacionalnih odgovorov na te izzive. Edini naš suveren, se pravi evropski državljan, nam bo dal mandat za ukrepanje, če bomo dokazali, da delujemo v njihovem interesu. In potem se lahko zgodi, da boste videli moj portfelj kot eh, čisto tehnokratski, ampak absolutno sem prepričan, da je doseganje konkretnih rezultatov za evropske državljane, eden redkih načinov, ki jih imamo na voljo, za to, da se ponovno povežemo z našimi voljivci, z našimi suvereni, s tistimi, katerih prihodnost je delno tudi v naših rokah. Ta celina ima pred seboj svetlo prihodnost, če se bomo organizirali na ravni celine z popolnim spoštovanjem do nacionalnih pravic, s popolnim spoštovanjem do raznolikosti, s popolnim spoštovanjem do vsega, kar je evropejcem tako drago. Ampak če ne bomo strnili vrste v naslednjih prihodnih letih, če se ne bomo drugače organizirali, če ne bomo spremenili kulture eh, našega načina dela, če se ne bomo osredotočili na prioritete, ki jih zasledujemo in ki jih je opredelil tudi predsednik Juncker, potem bodo naše organizacije, naše institucije odlične tu v bruselskem mehurčku, ampak evropskim državljanom bodo brez kakršnega koli pomena. Ampak to se ne sme zgoditi nikoli, kajti če Evropa ima kakšno kvaliteto, ki je večja od eh, vseh drugih celin na svetu, je to naša sposobnost prilagajanja se novim izzivom. In pripričan sem, da se bomo prilagodili, da bomo uspešni in da bomo lahko našim otrokom čez nekaj let povedali, da smo to celino pustili v boljših razmerah, kot smo jo. Eh, našli pred nekaj leti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Timmermans. Hvala lepa vsem skupaj za spoštovanje časovnega razporeda, za člane konference predsednikov, ki bo sedaj ocenila to zaslišanje. Torej, ta konferenca bo potekala ob 18. uri ob 6. President.